ta obiskovalec nekaj osebnih problemov. Drage kolegice, dragi kolegi, sporočam vam, da je odbor za okolje včeraj zvečer sprejel eh, poročilo o pariškem sporazumu o podnebnih spremembah. S tem je izpolnjena formalna zahteva za to, da plenum danes o tem eh, poročilu, ki ga bo predstavil kolega Lavija, lahko glasuje. Gre za zgodovinsko glasovanje. Spremembo tega besedila bomo napravili zadnji korak v smeri proti ratifikaciji eh, Pariškega sporazuma strani EU. Z našim glasovanjem bomo nakazali pot, da bo sporazum lahko začel veljati po vsem svetu. Decembra 2015 je bil ta porazum sprejet in to je bil eh, odličen rezultat. In eh, ta korak bo zelo pomemben še pred konferenco COP22 v Marakešu. S tem Eh, bo EU lahko dokazala svojo vodilno vlogo na tem področju. Med sprejemom in uveljavitvijo kiotskega eh, sporazuma je preteklo 8 let. Mi smo pa sedaj 9 mesecev po pariški konferenci. Zato sem zelo vesel, spoštovane kolegice in kolegi, da ste sledili mojemu predlogu. Eh, da ta korak lahko opravimo v tem slavnostnem okviru. Velika čast je za nas, eh, da je z nami eh, gospod generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. General, ni sekretar, vi ste prav gotovo eden največjih arhitektov tega sporazuma. To zelo spoštujemo in vas zato pozdravljamo in vam izražamo prisrčno dobrodošljico v Evropskem parlamentu. Naša zahvala pa velja tudi Francoski republiki. Kot gostiteljica COP21 eh, se je zelo potrudila, da je prišlo do sklenitve tega sporazuma. Zato me zelo veseli, eh, da bo gospa ministrica Royal prisotna ob tem slavnem podpisu in zahvaljujem se njej in vsej francoski vladi eh, za prizadevanja v tem okviru. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon eh, nas bo sedaj počastil s kratkim nagovorom, potem pa bomo poslušali um, izjave predsednikov uh, političnih skupin, potem pa bomo prešli na slavnostni dogodek podpisovanja. Gospod generalni sekretar, imate besedo. Uh, gospod martin schulz predsednik evropskega parlamenta gospod eh, jean claude juncker predsednik evropske komisije ekscelenca gospod ivan kosok predsednik evropskega sveta minister za evropske zadeve gospa ségolène royal predsednica cop enaindvajset gospod Mark eh, Šefčovič, podpredsednik komisije pristojen za energetsko unijo, gospod Miguel Arias Canete, komisar za klimatske spremembe in energijo, gospod John Levejo, predsednik odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, spoštovani poslanci in poslanki Evropskega parlamenta, spoštovane gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem kot generalni sekretar Združenih narodov dobil to priložnost, da lahko nagovorim še enkrat spoštovane člane, poslance Evropskega parlamenta. Hvala za ta privilegij. Nisem načrtoval tega prihoda, vendar potem sem spremenil svoje potovalne načrte, zato da vas nagovorim ob tej pomembni prelomnici, potem, ko me je povabil predsednik Martin Schulz. Saj gre za pomemben trenutek za ratifikacijo sporazuma, pariškega sporazuma. Spoštujem vašo predanost in angažma. Evropska unija ima dolgo eh, zgodovino vodstvene vloge, ko gre za podnebne spremembe, ko gre za to pomembno točko našega obdobja. Evropska unija, vaše države so vedno znova dokazale, da se ne le zavedate pomembnosti te grožnje, temveč ste tudi pripravljeni eh, zgrabiti priložnosti za to, da zgradimo bolj trajnostno, konkurenčno in stabilno in bolj zdravo družbo. Že zgodaj ste prevzeli svojo vodilno vlogo v okviru pogajanj znotraj uh, okvirne uh, uh, konvencije in ste spodbujali razvoj čistih energij. Članice Evropske unije so vedno bile trdne, danes imate znova priložnost, da pokažete eh, vodstvo na področju eh, podnebnih sprememb. Veseli me, da lahko podprem eh, vaš angažma in ratifikacijo prišljega sporozuma. To bo mogoče Lopske unije in državam članicam, da lahko deponirajo svoj podpis vsega, v New Yorku. To bo pomemben dosežek za mednarodni sporazum. To bo zelo pomembno, ker gre za eno najpomembnejših tem našega časa. V preteklih nekaj tednih smo videli velik zagon vseh strani sveta za to, da bi dejansko pariški sporazum še leto stopil v veljavo. Ta teden se je tudi Indija uradno pridružila sporazumu. 31 držav se je pridružilo na dogodku na visoki ravni, sem ga, na, na katerem sem gostoval um, v New Yorku. Septembra sta Kitajska in ZDA, dva največja proizvajalca emisij, podprla pariški sporazum in se formalno pridružila pariškemu sporazumu. Priporočam, vsem vladam naj tako postopajo. No, doslej smo že dosegli prvi pogoj, ki je pomemben za to, da sporazum stopi vljavo. Doslej je že 62 držav ratificiralo pariški sporazum. Spoštovani, spoštovani poslanki in poslanci, gospe in gospodje, v Evropski uniji imate poseben postopek sprejemanja odločitev. In naj povem, da podpiram um, dejanje okoljskih ministrov um, za okolje, ki so se zauzemali za to, da bi čim prej sprejeli in ratificirali to pogodbo in jo poslali v New York. Uh, pozivam vas, da podprete ta hiter postopek. Krati zelo se bližamo temu, da bomo dosegli prak 55 odstotkov in sedaj je v vaših rokah možnost, da uh, vplivate na zgodovino, na prihodnost. Ne vem, kako bi lahko bolje poskrbeli za to, kot to, da v rekordnem času ratificiramo sporazum, ki naj potem stopi v veljavo. To je nekaj zelo pomembnega tako za bogate države kot države v razvoju. Mislim, da to, da bo Pariški sporazum stopil veljavo, bo znak, da je za EU to del srčike njene identitete. To bo spodbudilo prehod na nizkoglično gospodarstvo, ki bo odporno, ki ga potrebujemo. Moramo se spopadati. Eh, z globalnim segrevanjem in ga držati pod dvema stopinjama. Moramo tudi pomagati skupnosti, da se borijo z podnebnim spremembami v imenu človeštva in za prihodne rodove vas pozivam, da podprete hitro ratifikacijo pariškega sporazuma. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, ekscelence v času rekordnih vročin moramo sprejeti zgodovinske odločitve. V trenutku odločitev glede številnih drugih izzivov moramo pokazati, da smo združeni glede največjega izziva za vse. To je naša priložnost za to, da se usmerimo v varnejšo, pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost. zdravimo ta trenutek in bodimo skladni z vrednotami in cilji naših organizacij. Gospe in gospodje, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, gospe in gospodje ministri. Kot veste, se bo moj mandat generalnega sekretarja zaključil ob koncu tega leta. Moj mandat je bil zame velika čas, da sem lahko služil tej pomembni organizaciji in da sem lahko tesno sodeloval z Evropsko unijo in Evropskim parlamentom. Ob tej priložnosti bi rad izrekel svojo globoko hvaležnost za vso podporo, ki ste jim jo izkazovali, pa tudi Združenim narodom v zadnjih desetih letih, ko je trajal moj mandat. Evropska unija je sledila plemenitim misijam Združenih narodov za razvoj človeštva in za trajni mir v našem svetu. Hvala za vašo vodilno vlogo in za vašo predanost. Sodelujmo skupaj za to, da bomo zgradili boljši svet za vse. Hvala za vašo voditeljstvo pri tem. Hvala. Dank. Hvala, gospod generalni sekretar. Gospe in gospodje, sedaj nadaljujemo z postopkom glasovanja. Najprej pa še kratka razlaga glede poteka. Najprej dajem besedo predsednikom političnih skupin, ki bodo podali kratko obrazložitev za posamezne politične skupine. Potem bom dal besedo predsedujočemu eh, komisije kot tudi eh, predsedujočemu sveta. Kot že rečeno, pa bom potem dal besedo poročevalcu Giovanniu Laviji. Na to bo potekalo poimensko glasovanje v primeru eh, sprejema je strani parlamenta zaključen tako imenovani konsensualni postopek v teku ratifikacije. Na to bom podpisal v plenumu pismo, ki bo šlo predsedniku sveta. Kopije bodo prejeli generalni sekretar Združenih eh, držav, Združenih narodov, gospa ministrica Royal in S tem bodo izpolnjeni pogoji za uh, ustrezno deponiranje listine v New Yorku. S tem bomo eh, dosegli minimalni kvorum 55 odstotkov in morda bomo to celo presegli, tako da bodo s tem izpolnjeni pogoji uveljavitve pariškega sporazuma. Eh, po glasovanju prosim predsednika komisije, predsednika sveta, gospod Royal eh, in generalnega sekretarja, da me spremljajo eh, pri podpisovanju. Eh, najprej za Evropsko ljudsko stranko gospod Weber. Spoštovani eh, predsedniki, spoštovani gospod generalni sekretar, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu in želim povedati, da se tudi mi zahvaljujem vam za vaše delo, eh, ki ste ga opravili v preteklih desetih letih. Drage kolegice in kolegi, podnebne spremembe so verjetno osrednja naloga naše generacije politikov in zato je današnji dan zgodovinski dan. Eh, in evropejci smo lahko ponosni eh, na to, kajti mi smo bili eh, vodilna celina pri iskanju odgovoru na to vprašanje. Brez vodilne vloge Evrope tega sporazuma ne bi bilo. In mi smo bili pri tem strnjeni. Govorili smo za enim glasom in na ta način so odločamo o globalnih vprašanjih. In to je pokazalo tudi, česa smo mi sposobni. Po podpisu moramo mi, evropejci, sedaj tudi ukrepati. To pomeni, dane obljube je treba treba izvajati, drage kolegice in kolegi, za mojo poslansko skupino lahko rečem naslednje. Z našega vidika eh, potrebujejo globalni problemi tudi globalne rešitve. Kljub eh, populizma povsod eh, kažemo s tem sporazumom, da je svet sposoben globalne probleme reševati skupno. Kajti mnogi problemi, mnoge skrbi se nanašajo prav na te globalne probleme in današnji dan je dan optimizma. Danes eh, smo pokazali, da lahko rešujemo. Zato je to dober dan. Hvala. Für die sozialdemokratische Za socialdemokrate, eh, gospod predsedujoči, bi delal. Gospod predsedujoči, dragi poslanci, gospa Royal, In spoštovani gospod Bankimun, hvala za vaše desetletna prizadevanja in za poziv, ki ste nam ga namenili in ki ga sprejemamo. Današnja Evropa je končno Evropa, ki si jo vsi želimo. Ne Evropa, ki se zapira sama vase, ampak Evropa, svet, ki je zvesta svoji prvi misiji in to je, da skrbi za ljudi in za zemljo. Evropa mora biti projekt, ki služi boljšemu življenju, ne pa skupek uh, pravnih norm. Danes imamo zgodovinsko, uh, zgodovinsko uh, priložnost. Vendar pa moramo narediti še več. Zavezati se moramo tudi za druge stvari. Zapisane stvari, za katere smo se strinjali, moramo izvesti. Uh, Zemlja, naš plane, planet je, um, je bil ustvarjen milijone let, preden smo mi začeli stanovati tam. Na, nam ne pripada, mi pripadamo njej in naše, naša naloga je, da jo ohranimo in da jo predamo našim zanamcem. Pri ECR-frakciji spričte. Ja. ECR, eh, e gospod poslanec Messerschmidt. Ni jasno, da, ali bo ta sporazum dejansko pomenil ratifikacijo, zato se zavedamo, da je pot odprta za to, da lahko parlament podpre ta sporazum. In uh, tu imamo na, Eh, določene cilje za vsako državo članico in to bo del globalnega prizadevanja. EKR se zaveda, da bo EU tako skupaj z ZDA, Kitajsko in 60 drugimi državami um, deponirala uh, svoj podpis. Tako bo pariški sporazum postal veljaven do konca tega leta. To je pomemben instrument za gospodarstvo, politike, civilno družbo. In uh, gre za to, da smo tudi že videli 169 nacionalnih načrtov, vendar zavedamo, vse, da ratifikacija je le začetek tega sporazuma. Bomo pa videli, kako bodo države članice dejansko izvedle zaveze iz sporazuma. Hvala za sproženo levico. Dajem besedo uh, gospe Cimer. Oh. Ja, Gospod Verhofstadt. Eh, za liberalno politično skupino, na to pa bo sledila gospa Cimer za združeno levico. Prosim, gospod Verhofer. Hvala lepa. Gospod predsednik, najprej spoštovani gospod državni sekretar, najprej hvala za teh deset let in eh, hvala gospa ministrica, da ste prišli sem, da ste našli pot do našega parlamenta in seveda ste tudi uh, vabljeni, da še prijete, zdaj poznate pot do nas. Spoštovani kolegi, COP21, pariški sporazum je zgodovinski in mislim, da tako zgodovinsko pomemben kot univerzalna listina o človekovih pravicah iz leta 1948. COP21 prav tako dokazuje, da multilateralizem deluje in da uh, globalno vodstvo za planet ni zgolj nekaj nemogočega, zgolj nekakšen sen. Ne, to je znak, da lahko Evropska unija eh, tudi vodi svet v pravo smer in to je pravi dokaz za to. In to je eh, kontrast eh, temu, kar se dogaja lepo. Civilisti umirajo, bombardirajo se bolnice, prišlo je do popolne ustavitve pogajanj med Rusijo in ZDA. In mislim, da je pravzaprav uh, tu eh, prišlo do povsem nasprotne situacije. COP21 dokazuje ravno nasprotno tega. In sicer, da mednarodna skupnost in Evropska unija lahko prevzame to odgovornost. In da multilateralizem je pravi način za prihodne generacije. Hvala. Vielen Dank, Herr Frau. Hvala, gospod Verhofstadt, se še enkrat opravičujem. Besedo pa sedaj dajem za Združeno levico gospe predsednici, gospe Cimer. Spoštovani gospod predsednik, seveda sem pripravljena, eh, da eh, bi govorila kot prva, ko bodo na vrsti politične skupine. To lahko za prihodnost uvedemo. Spoštovani gospod Ban Ki-moon, v imenu svoje politične skupine vas prisrčno pozdravljam v tej dvorani. To je za nas eh, velika čast. Eh, boj proti podnebnim spremembam je globalni izziv, zato mora biti tukaj enotni. Oblikovan je bil za vezujoč okvir, da se znižajo toplogredni plini. Vendar pa bi rekla naslednje. Današnji akt, današnjo odločitev razumemo samo kot začetek, kajti pri tem se ne moremo ustaviti. Lo, e, zadeve se moramo lotiti in sicer kako živimo, kako proizvajamo, kako porabljamo. E, splošni kapitalizem e, zato ne bo dovolj. Govorimo o tem, kako bi skupaj v svetovni skupnosti lahko eh, temu zadostili, kako bi lahko prispevali k temu, da bo naše okolje, socialna skupnost in tudi sožitje z eh, živalmi trajnostno. Zato eh, moj poziv še enkrat. Cili Evropske unije, torej dogovorjeni cili za znižanje toplogrednih plinov, ne zadoščajo. Zato, trgovanje, ki je bilo določeno v višini 4 evrov na tono, ne zadošča. To je kot trgovanje za odpustki. E, naredimo vsi skupaj več za to. Zato smo na voljo, to želimo e, podpirati, zato da bo zagotovljeno bodoče življenje naših otrok. Das macht ab für die Fraktion der Grünen politična skupina zelenih, eh, gospa Harms, generalni sekretar Ban Ki-moon. Eh, prav zato, ker menim, da se tudi vam trga srce vsak dan znova, ko pogledate proti Siriji, vam in združenim narodom čestitam eh, k nečemu, kar se je posrečilo kaj ti to lahko rečemo za pariški sporazum, to lahko rečemo tudi za proces ratifikacije in globoko sem prepričana v to, da bo ta sporazum zelo pomemben za mednarodno varstvo podnebja. Je pa to pomembno tudi za združene narode, ki jih boste do konca tega leta še vodili. Želela bi vam, da bi se vam vsega, Eh, posrečilo nekaj eh, tudi eh, ob teh grozotah, ki jih slišimo iz Sirije in iz Alepa. Od gospe Rojal, mi kot zeleni, lahko rečem v Evropski uniji, pričakujemo, da svet vsega, sedaj ne bo samo sposoben odločanja v procesu ratifikacije, ampak tudi sposobno, sposoben delovanja, ambicioznega delovanja. Evropska unija ima vse tehnologije, da lahko drugače gospodari energijo, lahko proizvajamo drugače transport, lahko organiziramo na drugačen način, vendar pa moramo tudi skočiti, ne smemo se samo obotavljati. Ta konsekvenca, ki jo danes tukaj demonstrirate, to bomo v kratkem potrebovali pri eh, delovanju tistih, ki so na vrhu Evropske unije. To, kar eh, delamo mi v Evropi, kako gospodarimo v industrijskih državah tega sveta, to je bistvenega pomena za prihodnost ljudi izven Evropske unije. Ne samo danes, ampak tudi jutri in pojutrišnjem. Uh, o temi tega tukaj ne bomo diskutirali, ampak uh, sporazum o podnebnih spremembah je ogromen izjiv, ogromen dosežek uh, in uh, morda v preteklosti nismo bili dovolj ambiciozni. Hvala za vašo pozornost. E za EF, uh, poslanec Pedičini. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi mi smo zadovoljni nad ratifikacijo pariškega sporazuma. To je logičen korak, korak, ki pa je ravno tako nujno pomemben. Mislimo pa, da ne zadostuje. To je samo prvi korak, ki nas bo prisilil, da moramo nadaljevati, da moramo izvajati konkretne dejavnosti, da bomo uh, eh, skos najbolj pomembnemu izzivu. In zato bi želel ponoviti to, kar je povedala Kristijana Figeres. Če ne bomo ničesar pomembnega spremenili, spremenili v naslednjih petih letih, bodo ljudje eh, zelo trpeli zaradi revščine. Torej moramo biti dovolj pogumni, da eh, opustimo model, ki temelji na eh, neomejeni Eh, rasti. In moramo zamenjati besedo rast z besedo ravnotežje. Moj sin, devet let je star, mi je rekel, če bomo še naprej rasli, kam bomo udarili z glavo? Morda bi bilo dovolj to, da bi pogledali na svet z otroškimi očmi, kajti njim bomo prepustili svet. Hvala. Pri ENF. ENF. Ehm, predsednik de Graaf. Kaj bomo storili glede podnebnih sprememb EU? Nima nič s tem in mi ne bi smeli ratificirati tega sporazuma. Znova vidimo vesele obraze v tej dvorani zaradi tega, ker je prišlo do zgodovinske prelomnice, tako imenovane zgodovinske prelomnice. No, seveda jasen vpliv EU pri tem sporazumu, vendar sporazumi eh, škodujejo nerazvitim državam in državljani morajo ehm, nositi stroške. Elite se tu smejijo, vendar oni bodo imeli korist od teh eh, podnebnih sprememb. No, delovni državljani pa bodo v državah članicah vedno več plačevali za energijo, za ogrevanje, za svoje avtomobile. To je sramota. EU sedaj ratificira uh, ta sporazum in vidim le eno uh, svetlo točko in sicer to, da lahko države članice izpolnjujejo ta sporazum, kakor jim paše ali pa tudi sploh ne. Besedo dajem sedaj nepovezanemu poslancu Balcu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt főtit! Deutsch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 Govornica Čenja še enkrat. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospod generalni sekretar, in sicer eh, smo na eh, svečani seji, ki pa je tudi zelo pomembno vsebinsko vprašanje. Evropska unija je pred ratifikacijo tega sporazuma. Mnogo držav je sporazum že ratificiralo, med drugim tudi Mačarska. Eh, kljub temu pa je to zelo pomemben eh, korak v smeri uveljavitve. Države članice Evropske unije so igrale zelo pomembno vlogo eh, v boju podnebnih sprememb. Formulirali niso zelo ambiciozni cili, ki so tudi izpolnjeni. E, če pa gre pravzaprav za neko tekmo, za ambiciozne cilje, potem mi dovolite dve pripombi. E, mi nosimo odgovornost e, za evropske državljane in za evropsko gospodarstvo. Gre za vedno bolj radikalne korake, vendar pa moramo upoštevati tudi to, da je Evropa odgovorna samo za 10 odstotkov emisij. In tu ne gre za zmanjšanje emisij, ampak za prenos, premestitev teh emisij. E, te stvari moramo upoštevati e, za to, da bo e, evropsko gospodarstvo ostalo konkurenčno. Nekaj zelo pomembnega pri tem sporazumu je, da je le ta pravno zavezujoč. Evropska unija pa mora to tudi izpolniti. Vendar pa ne more biti tako, da združene države kot Eh, ena največjih držav z največ emisijami. Eh, torej, tudi oni bodo želeli slediti eh, svojim interesom. Vsak mora izpolniti svojo vlogo. Hvala. Za komisijo dajem besedo predsedniku Junkerju. Gospod predsednik, gospod generalni sekretar Evropa danes kaže, da je sposobna velikih stvari, če združi svojo energijo, svojo moč. Pariški sporazum ni pade z neba. Največji med nami so morali temu prispevati, zato bi se tudi rad zahvalil predsedniku Francoske republike Francoise Hollande, eh, nekdanjemu zunanjemu ministru Laurent Fabiusu in gospe Royal in rad bi se zahvalil za njeno uh, eh, ustrajnost uh, eh, pri svojem delu. In torej, to je zelo pomembno za to ratifikacijo. Pred enim letom sem dejal v tej dvorani, da Evropska unija ne bo podporila kakršnega koli sporozuma, temveč da mora biti sporozum ambiciozen in pravno zavezujoč. To smo dosegli. Torej imamo srečo, da. Eh, smo prisotni ob trenutku, ki se ga bo zgodovina zapomnila. In to ni prvič, niti zadnjič, gospod Graf, da ste uh, zgrešili svoj, um, uh, svoj sestanek z zgodovino. Vendar zgodovina nas uh, vse skozi uh, zaposluje, mi smo pristojni za zgodovino in za prihodnost in ponosni smo na to, kar smo storili. Sedaj pa dajem besedo še eh, predsedniku sveta, gospodu Korčuku. Gospod predsednik Evropskega parlamenta. Spoštovani generalni sekretar, spoštovane poslanke in poslanci, najprej bi rad izrekel hvaležnost za vašo vodilno vlogo, ki ste jo pokazali, gospod generalni sekretar Združenih narodov, pri našem skupnem naporu, da bi se dogovorili tega ambicioznega pariškega sporazuma in drugič hvala za vaših deset let dela za mednarodno skupnost kot generalni sekretar Združenih narodov. Danes Evropska unija znova dokazuje svojo predanost k, k podnebnim ukrepom. Ob tej priložnosti bi se zahvalili Evropskem parlamentu in Evropski komisiji za njun prispevek in za odlično sodelovanje in hvala gospa ministrica za vaša prizadevanja za to, da smo dosegli hitro ratifikacijo pariškega sporazuma. Tu gre tudi za našo verodostojnost, odgovornost in za vlogo Evropske unije ki jo ima na eh, globalni ravni. Evropska unija si je dolgo leta prizadevala za to, da bi oblikovala nov klimatski sporazum in to, je, to nam je uspelo lani v Parizu. Res smo si prizadevali za to, da smo na prejšnjem, prejšnji petek na iz, izrednem srečanju ministrov za okolje se, se dogovorili glede eh, sklenitve prejšnjega sporazuma. Veseli me, da bo danes eh, svet sprejel formalno odločitev glede tega in Naj vam povem, da bomo od danes naprej začeli izvrševati ta sporazum. Hvala. Hvala, gospod Korčok. Eh, sedaj sledi proces glasovanja in najprej dajem besedo poročevalcu in predsedniku odbora za okolje, gospodu Giovanni Ulavini. Generalni sekretar Združenih narodov, gospod predsednik, kolegi, gospe in gospodje. Kot predsednik eh, in poročevalec odbora za okolje z veseljem Eh, priporočam tej dvorani, da podpre pariški sporazum. Pred približno 20 leti je bil Kjotsko protokol pokopan v Senatu Združenih držav. Od takrat je Evropska unija vodilna pri boju proti podnebnim spremembem in si je zelo prizadevala za to, da bi Pariz postal uspeh. Danes želim povdariti, da bo pariški sporazum s podporo v Evropskem parlamentu stopil v veljavo. To je zgodovinski trenutek in je izid eh, sodelovanja med um, evropskimi poslanci, nacionalnimi parlamenti, državami članicami Evropsko komisijo ter predsedstvi svetov. Zlasti bi želel pohvaliti delo komisorja Arjasa Kanjetija, s katerim sem bil v, stalnih, eh, v stalnem kontaktu v času tega eh, procesa. Današnje glasovanje bo dokazalo, da Evropska unija drži obljubo. Mi moramo in tudi bomo bodočim generacijam predali svet, ki bo eh, bolj stabilen, bolj Eh, čist in bolj zdrav. Danes smo bližje temu, danes zmoremo. Hvala. Sedaj prehajamo na glasovanje eh, eh, o sklepu sveta, o sklenitvi pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske unije. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? temu je tako, konec glasovanja. 679 oddanih glasov za 610 glasov. Mit Nein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

luz me parece. Luis Mendoza. Hvala, spoštovane gospe in gospodje. Prisrčna hvala. Hvala za uh, vaše soglasje in pokazali ste, da želite hitro delati na področju tega postopka, zato vsem še enkrat hvala. Hvala generalnemu sekretarju banki Munu, ne samo za današnjo prisotnost, ampak mnogi ste to omenili tudi v vaših govorih. Hvala tudi za dobro vodenje Združenih narodov v preteklih desetih letih in generalnemu sekretarju v eh, preostalih tednih, pa tudi seveda še naprej, želimo osebno ne samo veliko dobrih bodočih let, ampak izražamo tudi veliko spoštovanje za njegove velike dosežke eh, v dramatičnih in turbulentnih časih. Hvala lepa. Thank you.